Preden pa začnemo z razpravo o prvem poročilu, ki je na vrsti danes popovdne, naj vam povem, da je zapisnik eh, vključno s prijetimi besedili iz včerajšnjega zasedanja na razpolago. Ima kdo še kaj pripomniti?